I will give the word to I him first, it. and then the rapporteur. And then. Okay. Oh, okay. Ah, okay. <laughs> so, we're. so, dear friends, uh, it's time to begin. <laughs> Välkomna till uh, eh, arbetsgrupp 3, uh, eh, där vi ska ta upp frågor om hur... Dobrodošli na delovni skupini 3. Govorili bomo o zaščiti državljanov v naših državah in pa o tem, kako to izboljšati uh, v okviru štokholmskega programa. Torej, nadzor notranjih meja v šengenskem območju je olajšal potovanje za ljudi. To je za večino nekaj pozitivnega. No, nažalost pa je to šlo z roko v roki s tem, da tudi storilci kaznjivih dejanj lažje prehajajo meje. To je zmanjšalo našo varnost in varnost državljanov. Kot politiki moramo skupaj zagotoviti, da se učinkovito borimo proti čezmenjemu kriminalu, pri čemer je treba zvarovati državljane. Zato je pomembno, da policisti in pa toživci v Evropi skupaj sodelujejo in skupaj odkrivajo ter preganjajo taka kazniva dejanja. A kot že rečeno na prejšnjih srečanjih, pomembno je, da zagotovimo ustrezno ravnoteže med bojem proti kriminalu in pa pravicami posameznikov. Vse skupaj mora temeljiti na dejstvih, strokovnem znanju in pa izmenjavi informacij med državami in pa organi za odkrivanje in pregon. Treba razviti dolgoročni pogled na to, kako izmenjavati te informacije med državami članicami in Prav tako moramo pojasniti, kdaj točno je treba izmenjavati informacije, kakšne informacije in pa zakaj se take informacije lahko uporabijo. Oziroma tudi, koliko časa se jih lahko hrani. Policisti, toživci in drugi se mora med seboj na dobro poznati in eh, se seznaniti z razlikami med sistemi v državah članicah. Pomembno je, da podobno razumemo te sisteme, prav tako je skupno usposabljanje pomemben del štokolonskega programa. No, mislim pa, da vendarle danes lahko pridemo tudi do drugih idej. Prav tako se lahko vprašamo o tem, kako ukrepiti sistem postopkov za obtožnice kaznjivih dejanj. Države članice so se odločile za sistem korak za korakom, osredotočili se bomo na eno ali pa dve pravici naenkrat in na tak način upam, da bomo vzpostavili ambiciozen in pa dogoročen niz ukrepov na tem področju. Gotovo veste, da je treba na tej poti premagati kar veliko ovir. Torej, treba je ukrepiti sodelovanje policijskih organov, to je prva točka, potem drugič skupne preiskave in pa izmenjava informacij. Potem pa še to, v tem je treba dati prednost postopkovnim pravicam. Torej, to so naše prednostne naloge. Dobrodošli, sedaj pa um, daj besedo gospodu Buzatilu, svojo predsedujočemu. Well, thank you so much, uh, uh Madam Davison. Uh... Ja, hvala, gospa Davidson, svojo predsedujoča. Dobrodošli, kolegice in kolegi, na tej delavnici v delovni skupini 3. To je Evropska strategija za zaščito državljanov. Sedaj ne bi še nadalje razlagal tega področja. Veselimo se namreč izmenjave mnen in pa vaših mnen v tej delovni skupini. Samo tole sem koordinator v odboru za državljanske soboščine, pravosodne in notranje zadeve v tem parlamentu. In sicer v imenu Evropske ljudske stranke. Menim, da so vsa področja, o kateri govorimo, izjemno pomembna, še posebno na področju, ko gre za varnost. Torej, Evropska ljudska stranka Meni, da je to področje zelo pomembno, nam je zelo pri srcu. Veselimo se mnen kolegov iz nacionalnih parlamentov. Sedaj, ko bo zelo malo začela veljati Lizbonska pogodba, mi vsi, tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti, dobimo okrepljeno vlogo na tem področju. Torej, kakšen bo postopek, Upam, da bo čim več od vas dobilo priložnost, da sodelujete. V dokumentih imate modri obrazec, tako se lahko prijavite kot govorci, če morda še ne veste. Gotovo vsi veste, da morate izpolniti ta obrazec. Skratka, prosim, da um, nam predložite te obrazce in se tako pišete na seznam govorcev. Poklicali vas bomo po imenu, prav tako bomo navedli tudi ime naslednjega govorca za vami, tako da se bo naslednji govorec lahko pripravil. Vse bo vedel, da bo naslednji, naslednja. Preden dam besedo prvemu govorcu na seznamu, pa mi dovolite, da dam besedo še poročevalcu te, poročevalki te skupine, gospe Hermos in Bono iz španskega nacionalnega parlamenta. Ta nam bo na hitro predstavila to temo in potem bomo začeli z menjavo mnen. Torej, gospa Hermos in Bono. Eh, Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsem skupaj, čisto na kratko. Bom spregovorila, da ne bom porabila preveč časa in porabila čas, ki bi bil drugače namenjen razpravi. Rada bi povdarila, da bomo na tem srečanju govorili predvsem o dveh vprašanjih. Kot prvič Lizbonska pogodba in kot drugič Evropska listina za temeljne soboščine. Kot posledica tega, da bo Lizbonska pogodba vstopila v veljavo, pa bomo govorili tudi o vlogi nacionalnih parlamentov, kar zahteva od nas večjo doslednost in večjo koordinacijo. Na plenarni seji smo videli, da obstajajo različna nasprotujoča si mnenja v zvezi z vlogo Evropskega parlamenta in o vlogi, ki jo morajo odigrati poslanci nacionalnih parlamentov. Rada bi opomnila na vas napredek, ki smo ga dosegli po pogodbi iz Maastrichtka. Več kot 400 milijonov ljudi danes lahko prosto potuje v 25 državah članicah. Tudi politika na področju preseljevanja se približuje, to je treba še poglobiti. Dosegli smo velik napredek na tem področju, kot naprimer pri politiki azila. Podarili smo pomembnost organov kot Eurojust, Europol in tako dalje. In pa danes smo se zbrali tukaj, da spregovorimo o novih izzivih, s katerimi se bomo soočali med leti 2010 do 2014 na področju pravice, svobode in svoboščin. Varnosti. Med temi novimi izzivi moramo podariti ravnovesje med napredkom in skladnostjo jamstva temeljnih soboščin pravic oseb in življenjem in varnostjo oseb. Kako lahko dosežemo čim večjo varnost, ne da bi istočasno kradili, kratili temeljne soboščine našim državljanom. Te soboščine bodo v državah članicah postale vedno bolj obvezujoče, glede na to, da so korenine v listini temelj soboščin. Rada bi izpostavila tudi ukrepe proti resnim zločinom, kot so rasna diskriminacija, ksenofobija, antisemitizem, eh, mačizem in pa nasilje nad ženskami. Ta svežen je povezan tudi z odgovornostjo, solidarnostjo in sodelovanjem na področju politik, na področju preseljevanja in azila. Radi bi izpostavili tudi izzive, kjer je treba sprejeti preprečevalne ukrepe za odpravo starih zločinov, ki se zopet pojavljajo z novimi značilnostmi. Sodelovanje proti terorizmu mora v Evropi ostati prednostnega pomena, kajti terorizem je še vedno nevarnost, ki ogroža naše državljane. Potem kot drugo je treba podariti boj proti trgovini z eh, ljudmi, še posebej ženskami in z otroki, ki se jih prodaja za spolne usluge. Med ljudmi, s katerimi se trguje, je veliko žensk, ki so potem prisiljene v prostitucijo. Potem imamo tukaj zločine na področju informatike, še posebej, ko gre za pedofilijo, potem pa tudi piratstvo in kršitev intelektualne lastnine. Kot zadnje imamo zločin in pa kriminal med mladostniki in posledice za družine. Za zaključek bi rada povedala, da je štokholmski program zelo velikopotezen in obsežen. Ko ga bomo sprejeli in dopolnili s predlogi sprememb, bo verjetno v času španskega predsedstva treba zastaviti časovnice, konkretne cilje znotraj tega obsežnega programa. To bomo potem razvijali nekaj let in pa izvajali v določenih korakih in fazah glede na prioritete, ki sem jih že omenila. Najlepša hvala. You, ja, hvala, gospa Harmosin Bono. Veselimo se tega akcijskega načrta pod španskim predsedstvom. Sedaj pa prvi govorec na seznamu. Gospod Godes iz Nacionalne skupščine državnega spora Slovenije. Naslednji govorec pa gospod Jonke iz Narodne skupščine Sveta Evrope. Najprej pa gospod Godec. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje menim da je sporočilo predvidenega stockholmskega programa nadvse spodbudno treba pa se je zavedati da je meja med dejansko zaščito evropskih državljanov torej posameznikov ter njihovimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami izredno tanka zato je potrebna izredna previdnost da ne posežemo v slednje. paziti moramo da ukrepi s katerimi želimo doseči začrtane cilje ne prinesejo nasprotnih rezultatov ob upoštevanju povedanega pa bi rad izpostavil da lahko samo zagotavljanje varnosti evropskim državljanom pomeni tudi izhodišče predpostavko za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. potrebno pa je tehtanje med obema postavkama če želimo ustvariti varno in odprto evropo moramo torej iskati čim boljše ravnovesje med ukrepi za zaščito svobode in kolektivne varnosti ter ukrepih za zagotovitev temeljnih pravic in zasebnosti posameznika. prepričan sem da je ob zagotavljanju človekovih pravic potrebno tudi povečevanje zavedanja o varnosti kot družbeni dobrini. šele to lahko vodi v skladen razvoj na področju notranje varnosti ter spodbudi dobro delovanje in dober razvoj politik ter prava na tem področju. načinov za povečevanje zavedanja je več na primer spodbujanje sodelovanja pristojnih služb in širše družbe bi bilo mogoče vzpostaviti obliko javno zasebnega partnerstva na področju varnosti. tako bi se družba začela bolje zavedati tveganja ki ga predstavljajo različne oblike kriminala kar bi imelo preventiven učinek. poleg tega pa bi lahko dosegli tudi večje uspehe pri zagotavljanju varnosti posameznikov v ospredje moramo torej postaviti državljana njegovo varnost ter njegove pravice ter zagotoviti da na račun zagotavljanja ene družbene dobrine ne posežemo v drugo. skratka poskrbeti moramo za resnično svobodo varnost in pravičnost posameznikov. najlepše se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Uh, hvala, gospod Godec. Sedaj pa gospod Jonke. Gospa Jonke. Ja, nikjer ne piše. Torej, iz nacionalne skupščine Sveta Evrope, potem pa kolega iz Evropskega parlamenta, Karlo Skoljo. Ja, hvala. Sveda, tukaj govorim za vidika sveta Evrope. Tu gre za človekove pravice, demokracijo in pa vladavino prava. Štokholmski program že upošteva številna področja, kot naprimer priseljevanje, azil in druga področja, na katerih je svet Evrope že dolgo časa delal. Torej, gre naprimer za sprazume o vračanju, prisilno vračanje, ponovni sprejem sistem eh, zakonitega statusa in tako dalje. Vse to se prenaša v štokholmski program. Mislim, da Evropa nikoli ne bo mogla poslati nazaj v zvone države vseh nezakonitih priseljencev. Tu gre namreč za pet ali pa šest milijonov nezakonitih priseljencev. Z vedika nacionalne skupščine Svet Evrope je zelo bistveno, da štokholmski program upošteva to, da bo potrebno sprejeti ukrepe tudi v zvezi s temi nezakonitimi priseljenci. Štokholmski program mora proučiti to, kaj je potrebno storiti v zvezi s tistimi, ki jih ne bomo mogoče poslati nazaj v države izvora. To je vprašanje vladavine prava, prav tako pa tudi človekovih pravic. Vem, da se ponavljam, ampak vseeno pa naj še enkrat podarim še tisto, kar sem povedala na plenarnem zasedanju. Namreč to, da gre pri štoholmskem programu bolj za postopek v zvezi s migranti, ne pa toliko za človeka. Torej, želim, da se bolj osredotočimo na človeka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 Najlepša hvala. Pomembno je, da imamo delovno skupino, ki se ukvarja z vprašanji varnosti. Ta trikotnik svoboda, pravičnost in varnost morajo biti na enaki ravni Ne moremo si zamišljati enega brez drugega. Če bi imeli varnost brez svobode, bi to pomenilo diktaturo. Če bi imeli svobodo brez varnosti, bi imeli anarhijo. In pravičnost, ne, pravica ne more obstajati brez svobode in varnosti. Torej je vse med seboj povezano. Eno je predpogoj za drugo. Veliko krat politični diskurs postane dosti bolj osnoven in se govori o tem, da je pravica enaka kot svoboda. Torej, gre za zelo zakomplicirano vprašanje. Kot drugo pa bi rad povedal, tako kot sem še povedal na prvem srečanju, da Obstaja tudi vprašanje učinkovitosti, kar gre dlje od vprašanja načel in principov. V šengenskem prostoru je najbolj pomembno, da prije do izmenjave informacij. Ko državljan tretje države vstopi na Portugalsko, moramo na portugalskem imeti informacije o tej osebi iz vseh držav članic. Torej moramo vedeti, če moramo nadzorovati to osebo ali ne, če ji lahko dopustimo vstop ali ne. V drugi generaciji šengenskega prostora imamo tudi več elementov varnosti. Lahko uporabljamo biometrične podatke, s tem olajšamo boj proti glofijam glede identitete, potem lahko razlikujemo med ukradenimi vozili in pa med vozili, ki je v lasti mednarodne mreže pedofilov. Potem imamo tudi vprašanje, visa ta mora začeti delovati in stopiti v veljavo decembra in vse kaže na to, da do leta 2012 ne bo stopil v veljavo. Na vodni seji sem že dejal, da namesto, da iščemo več izzivov, več ciljev, več nalog, moramo najprej pregledati, kakšna je očinkovitost, kakšna je verodostojnost. Zgraditi in ustvariti moramo tisto, kar smo nam obljubili našim državljanom imamo kar precej držav, zato moramo pritisniti na komisijo in na vlade držav članic, da lahko zagotovimo, da tisto, kar smo obljubili, tudi eh, uresničimo. Hvala, Carlos. Sedaj pa gospod Albert, član Romunskega senata, potem pa gospod iz Britanske lordske zbornice. Milor, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să subliniez faptul că... Ia, ja, hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni, hvala lepa, predsedujoči. Radi podaril to, da je za našo državo še posebno pomembno ravnoteže med predpisi, ki krepijo varnost in pa temeljimi svoboščinami. Drugi govorci so to že podarili tako tukaj, kot tudi prej na plenarnem zasedanju. Evropska varnost je sine konon pogoj za blagostanje in svobodo. Današnja realnost pa je, da se moramo soočiti z drugimi izzivi. Tukaj je finančna, energetska kriza, potem podnebne spremembe, priseljevanje in tako dalje. Vsi skupaj moramo prevzeti to breme in se skupaj spopasti s temi težavami. Organizirani kriminal in pa terorizem sta se v zadnjem času spremenila in sedaj predstavljata velike grožne za našo družbo. Organizirani kriminal je tveganje za družbo. Trgovina z mamili, otroki, prane denarje in tako dalje, vse to so grožne. Če se želimo boriti proti tem stvarem, potem mora sprejeti skupne pobude, s katerimi lahko to preprečimo. Boriti se moramo proti kriminalnim omrežjem. Mislim, da moramo uporabiti vse naše policijske in pravosodne vire in poskrbeti za to, da preprečimo takšna kazniva dejanja v EU in to poskrbeti za to, da se taki ljudje ne morejo nikamor skriti v Evropski uniji. Prav tako potrebujemo boljše sodelovanje, eh, boljše sodelovanje različnih evropskih agencij. Treba je poskrbeti za boljše sodelovanje med službami, ki skrbijo za te informacije. Prav tako je treba vzpostaviti ta informacijski center na ravni EU, tako da lahko zagotovimo dostop do vseh teh dokumentov. In to mislim, da bi bil velik korak naprej. To mora biti ena izmed prednostnih nalog Evropske unije. Romunija ima še posebno odgovorno vlogo, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. Smo namreč vzhodna meja Evropske unije. Če želimo izboljšati varnost, moramo čim več vlagati v odnose z našimi sosedi. Treba je oblikovati tudi ukrepe, s katerimi podpiramo njihove reforme. Pomagati jim je treba, da izpolnijo naša pričakovanja. S partnerstvi lahko še ukrepimo sodelovanje z našimi sosedi. Tudi kolegi iz Evropskega parlamenta lahko sodelujejo. pozdravil podpredsednika Ruskega parlamenta Lambrinivisa. Hvala lepa, da ste prišli. Prav tako hvala lepa vsem, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa Lord Harrison iz Britanske lordske zbornice Združenega kraljestva. Potem pa gospa Sisi Radula iz Grškega parlamenta. Leta 1992 smo spostavili enotni trg in zagotovili štiri slaboščine v Evropi. Obene pa smo pozabili na kriminalce, ki hodijo po Evropi. Torej rad bi predstavil poročilo naše lordske zbornice o delu Europola in pa o tem, kako čim bolje koordinirati sodelovanje v Evropski uniji. V tem poročilu smo gotovili, da države članice niso ustrezno obrabile Evropskega informacijskega sistema za izmenjavo podatkov o osumljencih v Evropski uniji. Prav tako smo gotovili, da ni zadostnega zaupanja med nacionalnimi policijskimi organi in pa Europolom. Še posebno, ko gre za varnost zaupnih informacij. Kaj pa Združeno kraljestvo? Naši policisti pogosto ne govorijo tujih jezikov, včasih morajo zaslišati osumljenca z celine in samo upati, da bo osumljenc lahko odgovoril. Prav tako pogosto pošljamo poročila k Europolu, ampak potem pa jih v Europolu nišče ne pregleda, vsaj ne ustrezno. Torej, to sodelovanje treba izboljšati. Prav tako je treba spremeniti uh, upravni odbor Europola. Še zadnja kritika pa je to, da morata Europol in pa Eurojust skupaj sodelovati. Ampak, vseeno pa nimate istih sedežev, pa čeprav sta oba v Haku. Obiskali smo obe ustanovi. Če bi obi ustanovi delovali v isti stavbi, potem bi lahko zagotovili boljše policijsko delo in tako bi lažje preganjali kriminalce. Thank you, Lord Harrison. Hvala, Lord Harrison. Sedaj, ko imam priložnost, naj še omenim to, da Evropski parlament zelo ceni preskave vaše lordske zbornice, prav tako zelo cenimo tudi vaše izmenjave mnen z Evropskim parlamentom. Gospa Sisi Radula iz Grškega parlamenta in naslednja, potem pa gospod Limblad Goran. Okay gospod predsedujoči. Jasno, štokholmski program je izziv in tudi povabilo. Gre za to, kako uravnotežiti evropske temeljne pravice, iz listine prav tako pa tudi varnost. Na področju svobode varnosti in pravice je potrebno ustvariti vzrače varnosti kaj te pomeni to, da se moramo boriti predvsem kriminalnim dejavnostim, še posebno tistim, kjer gre za eh, življenje in pa premoženje državljanov, kar je državljano seveda najbolj pomembno. Prav zato je zelo pomembno, da imamo skupni mehanizem za zaščito. Kaj torej potrebujemo? Dosleden in sistematski, sistematičen pristop. Še posebno je pomenilo to, da ugotovimo, kje so problemi in pa kako se proti njim boriti. Še posebno, ko gre za čezmejne kriminalne dejavnosti, tukaj je zaščit, preventiva še posebno pomembna. Prav tako je treba ugotoviti, kako se skupaj boriti proti tem oblikam kriminala. Menimo, da je potrebno povečati zavezanost političnih odločitev, pa tudi evropskih institucij. Evropske institucije in pa mednarodne organizacije morajo ustrezno sodelovati, prav tako je treba zboljšati tudi sodelovanje med pravosodnimi in pa policijskimi organi v državah, članicah Europol in Eurojust morata pri tem tudi ustrezno sodelovati. Treba je čim bolj izkoristiti tudi programe za izobraževanje in posposabljanje na policijskih akademijah, to bo potem prineslo boljše rezultate. Evropska unija je določila glavne prednostne naloge. Povedali smo, kje so glavna tvegana, glavne nevarnosti. Ampak treba pa je zastaviti konkretne cilje in pa časovnico in pa uporabiti vsa urodja in pa instrumente za razvoj. Mir in sodelovanje na tem območju nam bo pomagalo, ampak vendar je treba spodbuditi tudi to razvojno politiko. Kaj pa terorizem in pa čezmeni kriminal? Mislim, da je tukaj pomembno povedati to, da so večji priseljenski tokovi to še spodbudili. Nasplošno potrebujemo celostno upravljanje evropskih meja, prav tako pa potrebujemo tudi um, skupno evropsko preseljensko in pa azilno politiko. Pomembno je, da štokholmski program vključuje tudi uporabo novih tehnologij. Kaj to pomeni? Čim bolje je treba izkoristiti vse izkušnje in pa vsa urodja, ki jih imamo na voljo. Seveda moramo pri tem tudi spoštovati človeka pravice in pa varstvo podatkov. Decentralizacija Frontexa in pa čim boljša uporaba njihovih zmogljivosti bo izboljšala te razmere. Prav tako podpiramo to, da se poveča tudi pristojnosti agencije v sredozemlju Frontexa. Evropski državljani morajo imeti dostop do e-mail pravosodja. Tako bodo pa zaupali v sistem. Kako to storiti tako, da bodo imeli državljani tudi dostop do tolmačenja in pa prevajanja, prav tako pa jim je treba zagotoviti tudi pravno pomoč v postopkih. Če to storimo in če povečamo tudi solidarnost in pa varnost, bomo sredili boljšo Evropo za naše državljane in tako bo naše sporočilo zelo jasno. Tukaj govorimo o vladavini prava, temeljnih pravicah in pa drugih načeljih, o katerih govorimo. Na tak način bodo državljani eh, bolje poznali vse podrobnosti, eh, ki jih želimo predstaviti. Najlepša hvala. Prekoračili ste časovno omejitev, vendar pa je bil vaš govor tako zanimiv, da vas nisem mogel prekiniti. Naslednji je gospod Lingblad Gora prosim za to, da se omejite na tri minute, potem pa je gospa Poldi Rosana. Gospod Lindar prihaja iz Sveta Evrope. Najlepša hvala, gospod predsejoči. Sem predsednik našega odbora in tudi namestni član v odboru za priseljevanje. Predložili bomo nekaj predlogov sprememb, za katere upam, da bodo naši kolegi eh, pregledali in jih upoštevali pri razpravi naslednji teden. Boj proti terorizmu je zelo pomemben, vendar pa ne smemo pozabiti vprašanja človekovih pravic. Mi v parlamentarni skupščini se zauzemamo za spoštovanje človekovih pravic in pravno državo vladavine prava, zato je zelo pomembno, da vedno znova povdarjamo, kako zelo pomembno je spoštovanje človekovih pravic. Gospod Jung, ker se bo ukvarjal s priseljevanjem, kaj ti pomembno je, da se ne ukvarjamo samo z zakonitimi, ampak tudi z nezakonitimi priseljevalci. Pomembno je, da nehamo eh, uporabljati termin nezakoniti priseljevalci. Ti ljudje niso storili ničesar um, narobe. Mogoče prihajajo iz težkih okoliščin, iz diktatorskega režima, iz težke gospodarske situacije. Ne, gredo nekam, ampak prihajajo od nekod, zato potrebujejo zakonsko za zaščito. Pomembno je tudi, da ti ljudje dobijo možnost zdravstvenega varstva in zobozdravstva. Sam sem tudi zobozdravnik in v moji praksi, enkrat na teden še vedno delam kot zobozdravnik, vidim takšne primere. Ti ljudje so v slabših v slabšem stanju kot nekateri zaporniki, ki sem jih zdravil. Torej, če zagovarjamo človekove pravice, demokracijo in vladavino prava, je nujno potrebno, da mi v Evropski uniji in tudi v svetu Evrope tisti, ki naš glas najbolj potrebujejo. Najlepša hvala, gospa Boldi Rosane iz italijanskega senata, potem pa gospod Benisti Žožak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi opozorila v tej skupini na vprašanje agencije Frontex. Zato, da se lahko hitro odzovemo z globalnim pristopom na vprašanje nezakonitega priseljevanja in zato, da pomagamo tretjim državam, da bolje upravljajo s priseljenskimi tokovi v spoštovanju mednarodnih pravil, zato da se bori, borimo proti trgovini z ljudmi in da zagotovimo večjo varnost v tistih državah, ki še vedno, še posebej trpijo zaradi močnega pritiska priseljevanja, je treba okrepiti sodelovanje držav članic s tem, da okrepimo delovanje agencije Frontex. Ta agencija potrebuje več osebja, več infrastrukture in več sredstev za opravljanje svojih dejavnosti. Želeli bi, da bi ustanovili sekundarne urade in pisarne Frontexa na tistih ozemljih, kjer je treba še posebej upravljati tokove nezakonitih priseljencev, še posebej v Sredozemskem morju. Povdariti je treba potrebo po Evropski agenciji za priseljevanje, ki bi predstavljala vse države članice in skušala razdeliti odgovornost in stroške in pa tudi breme povezanega s prisiljevanjem. V tistih državah, ki imajo zunanje meje Evropske unije, je to še posebej pomembno. Ne smemo zavlačevati s temi pobudami. kar smo slišali tudi v prejšnjih sejah, tudi v svetu smo slišali oktobra, da je pomembno, da dobro upravljamo zonanjimi mejami Evropske unije. In da so tukaj še posebej upletene sredozemske države. Rada bi podarila vprašanje Libije. Gospa Ferrero Valner se je obvezala da bo financirala sistem za satelitsko opazovanje prisilenskih tokov v Libiji. Ta projekt pa ni bil uresničen. Rada bi podarila tudi, kako pomembno je, da se lotimo organiziranega kriminala. kar pa seveda ni povezano s kazenskim, kazenskimi ukrepi. Sedaj pa damo besedo, preden damo besedo gospodu Lambrinisu, pa mu damo besedo gospodu Lemistiju, potem pa gospod Lambrinis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi povdaril, da je zelo pomembno, da se dogovorimo o sistemu za čezmejno izmenjavo podatkov. Države pa zato morajo potrditi avtomatično medsebojno izmenjavo podatkov. s katerimi bi lahko primerjali profile. Prumska pogodba gre še dlje. Tako bi lahko primirjali in si izmenjevali podatke, ki so spravljeni v policijskih in pravosodnih podatkih v državah članicah. V primski pogodbi bi podatke pošiljali preko sistema Testa 2. V tem primeru so podatki anonimni. Le v primerih, ko se ugotovi zadetke v, dru, v bas, eh, podatkovnih bazah druge države, potem se tudi pošlje podatke oseb, ki, so, ki, ki spadajo k temu prstnemu otisu ali vzorcu DNK-ja na seji ministrov za pravosodje in za notranje zadeve leta 2005 smo videli, da je prišlo do zelo pozitivnih rezultatov, ko so primerjali podatkovne baze Nemčije in Avstrije. Prišlo je do 4500 zadetkov. Dejansko so primerjali 120 tisoč podatkov. Šlo je za spolne zločine, umore in tako dalje. Zato pa moramo potrditi policijske službe Evropske unije, da lahko pride do izmenjave podatkov in da lahko imajo dostop do Eurodaka in tako dalje. Samo koordinirano evropsko delovanje lahko zagotovi, da lahko te podatke uporabljamo, istočasno pa zaščitimo temelje soboščine. Sedaj ima besedo gospod Lambrenidos v skupini SND, potem pa ima besedo gospod Jan Bauer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov. Veliko čas nam je, da ste tukaj z nami. Ne samo zaradi tega, ker, kot veste, so današnja vprašanja, vprašanja, ki bodo postala, vprašanja, ki bomo obravnavali v postopku, so odločanja v skladu z Lizbonsko pogodbo. Kot krški poslanec sem se pogovarjal s predsednikom odbora za evropske zadeve v grškem parlamentu o tem, da je treba organizirati tudi grški parlament na tak način, da bo lahko sprejemal ta novi pritok zakonodaje. Zato pozivam vse, da to sporočite tudi nacionalnim parlamentom v vaših državah, da parlamente ponovno in znova organizirate za to. če ne bomo novih inštrumentov pravilno izvajali, bodo ti ostali skoraj nekoristni. In še drugo, internet. Zdi se mi, da bo to postal nov boj v zvezi z varnostjo in temeljni soboščin v naslednjih letih. To pa zaradi tega, ker vsi vlada, policija, zasebne družbe in kriminalci želijo čim boljši in čim hitrejši dostop do osebnih podatkov in tega tudi lahko dobijo na svetovnem spletu. Torej, vprašanje je, kako bomo upravljali svetovnim spletom, ki spodbuja svobodo izražanja, svobodo združenja političnih organizacij in izražanja. Istočasno pa je svetovni splet verjetno najverjetnejši inštrument, ki se ga lahko nadzira zato, da bi lahko ujeli zločince v prihodnosti. Parlament in svet pa se pred dvema tednoma dogovorila o kompromisu, ki ga poznate kot svežen telekom. Kaj zasebne družbe storijo za to, da zaščitijo intelektualna snina, da preprečijo dostop nekomu do interneta. Dostop do svetovnega spleta mora biti temeljna soboščina, kot tudi vse druge pravice, ki jih spodbuje. Zato kazni ne bi smeli predpisati, razen če pride do pravosodnih odločitev. Ta vprašanja so zelo pomembna, ki jih boste verjetno obravnavali, če jih še niste v nacionalnih parlamentih. Razlog za to je, če lahko tako rečem, tukaj gospod predsedujoči, pomislite o tem, da v nobeni državi članici policija nima pravice, da odpre pismo, ki ga pošljemo preko pošte in ga prebere. Mogoče moje pismo, ki ga pošljem Karlosu Koelju, vsebuje besede, s katerih bi lahko skrepali, da sem terorist. Dosti lažje je, da preverimo, kaj piše v elektronski pošti. Če ne dopustimo policiji in zasebnim podjetjem, da odpirajo naša pisma, ki jih pošljemo preko tradicionalne pošte, potem istočasno ne bi smeli dopuščati, da policija in drugi organi pregledujejo našo elektronsko pošto. Čisto na kratko o zvezi s priseljevanjem. Veliko nas v Evropskem parlamentu meni, da imamo tri področja, kjer bi lahko tesneje sodelovali med nacionalnimi parlamenti, vlado in Evropskim parlamentom. Gre za integracijo priseljencev. To vprašanje se ima za lokalno vprašanje, to je se večinoma eh, govori razen, ko pride do propada integracije in posledice so tukaj lahko zelo resne. Kot klasični primer, kako lahko to povezujemo z unanjo politiko, je, kako razprava o lizbonski pogodbi na nizozemskem v Franciji se je osredotočila ne na lizbonsko pogodbo, ampak na to, če bo Turčija vstopila ali ne v Evropsko unijo. In to ne na podlagi zaslug te države, ampak na podlagi vprašanj, koliko je muslimanov in koliko jih lahko integriramo in če jih mogoče ne bomo mogli integrirati. Uh, To se mi zdi napak, vendar pa je do te razprave prišlo. Integracija je zelo pomembna za Evropsko unijo. Evropska unija bi morala to financirati in pa tudi spodbujati v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Ne pa samo, da govorimo o tem, da imamo dobro prakso ali pa slabo prakso, če ne komuniciramo o tem. In kot drugo. Priseljevanje, solidarnost za držav, kjer imajo največji pritisk priseljencev imamo države, ki zaradi svojega geografskega položaja sprejema največje število priseljencev, zakonite ali nezakonite, tudi iskalce azila. Malta je klasični primer, zato gre za izredno majhno državo. Ali pa Cipr, Grčija, Italija, Francija ali Španija. Gre za države, ki sprejemajo veliko število priseljencev in potem po drugi strani dobivajo odziv drugih držav, čež da to ni naš problem. To je problem nas vseh, ne samo, da solidarno nadziramo z policijskega vidika naše zunanje meje, ampak tudi z človekovnega vidika, da damo možnost tem ljudem, da se vključijo v naše družbe, če se lahko, ali pa da se vrnejo v svojo državo, če se ne morejo. In še boj proti terorizmu. tega nisem videl v predlogih sprememb Sveta Evrope. Veliko krat govorimo o tem, da preden sprejme nove ukrepe na tem področju, je treba pogledati, če se ukrepe, ki jih že imamo, izvaja in če so učinkoviti. Pregledati je treba tudi to, da ukrepe merimo ne samo glede na to, če smo ujeli zločinca ali ne, ampak da pogledamo tudi, kakšen je ta ukrep v luči človekovih pravic. Imamo prim Schengen 2, sporazum PNR med Evropsko unijo in ZDA in razprava o tem v Evropski uniji, imamo Eurodac, SWIFT. Tudi tukaj potekajo pogajanja ZDA o bančnih podatkih in o izmenjavi teh podatkov. To so ukrepi, ki se ne izvaja zaradi tega, ker nekatere države tega niso še začele, potem pa namesto, da bi se pogovarjali o tem, kako učinkoviti so ukrepi, ki že imamo, govorimo o novih ukrepih. Po mojem mnenju, gospod predsedojoči, je to nujno potrebno, da modro načrtujemo boj proti terorizmu. Ne moremo dopustiti, da zločinci prosto um, potujejo in se gibljajo v, znotraj Evropske unije, vendar pa moramo to pogledati v določenem okviru. Vendar pa bi lahko kratili temeljne soboščine z novimi ukrepi, ne da bi ujeli kakršnega koli zločinca. Najlepša hvala, da me niste, da me niste prekinili in to zelo cenim. Najlepša hvala. Vidim, da ste izrabili našo napako, naslednji je gospod Jan Bauer iz Češke, potem pa gospod Tuli Tapani iz Finske. Vážený pane predsedo, velice rád využívam vaši výzvy. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za izmenjavo mnen, samo nekaj pripomb bi rad podal. Zelo pozorno sem poslušal današnjo razpravo. Tudi na plenarni seji sem natančno poslušal in največkrat smo omenjali pravo in pravice, pravice otrok, priseljencev, beguncev. Nažalost pa ne slišimo veliko krat besede odgovornost ali pa dožnost. Torej, moja prva pripomba je, država oziroma družba ne mora biti uspešna, če ne zahtevamo dožnosti in obveznosti, pa tudi ne, če ne spoštujemo pravic. In pa druga pripomba prihaja iz mojega zasebnega življenja, kajti polovico življenja sem preživel pod totalitarnim režimom. Takrat sem premišljeval o kriterijih, po katerih demokratične države sprejemajo priseljence in pa begunce iz drugih držav, vključno iz eh, srednjih in vzhodnih evropskih držav. Sedaj pa lahko prispevam k novi Evropi, k novim pogojem za vzpostavljanje naših novih vrednot. Zato bi rad videl, da bi se izognili idealom družbe in skupnosti, po drugi strani pa ne bi želel, da bi se zaprli pred preostalim svetom. In še nekaj v zvezi z ambicijo. Veliko krat smo razpravljali o Lizbonski pogodbi, nekateri politiki so imeli zelo velike ambicije. To se mi zdi velika frustracija za naše državljane. Vendar pa ne tako slabo, kot če ne bi imeli nobenih ambicij. Informacijski sistem, to je moja zadnja pripomba, to je nujno potrebno, kaj ti. Kriminalci so ponavadi korak naprej pred našimi informacijami. Povezovanje informacij je nujno potrebno. Vendar pa, če povežemo naše sisteme, ne smemo pozabiti, da se jih lahko tudi zlorabi. Zato moramo povdariti, kako pomembna je zaščita podatkov. Zdaj pa gospod Tuli Tapani iz Finske, potem pa gospa Kalam iz Belgije. <clears throat> Hvala lepa. Na plenarnem zasedanju sem spregovoril, takrat sem podaril, kako zelo pomembna je harmonizirana politika azila. To seveda zahteva zelo dober mejni nadzor, tega pa izvaja Frontex. seveda moramo okrepiti Frontex in njeno vlogo, vendar pa ne moremo pričakovati, da ta agencija stori vse namesto nas. Imamo težave s prosilci za azil, ki so povezani z organiziranim kriminalom. imamo zločince, ki trgujejo z ljudmi, ki prosijo za velike količine denarja, zato da jih potem prihitapijo čez mejo. In zato je pomembno, da pravično obravnavamo prošlje za azil zaradi človekovih pravic, ne želimo, da ti ljudje vstopijo v državo in potem delajo na črnem trgu kot nezakoniti priseljenci. Zato potrebujemo skupno politiko, to pa pomeni, da potrebujemo nove in iste postopke za obravnavo prošen za azil. Gospod predsedajoči, kar pa zadeva policijo, lahko povem, da je štokholmski program program, ki je zelo pozitiven glede vsebine. Potrebujemo pravo strategijo za to, da obravnavamo prošnje za azil, zato pa potrebujemo dobro strategijo za poslovanje in pa novo tehnologijo, s čimer bomo prispevali tudi k varnosti naših državljanov. Potrebujemo tudi več sodelovanja med policijskimi silami evropskih držav. Moji kolegi imajo kar nekaj idej glede tega. Imamo pilotni projekt predsedujoče države v zvezi s sodelovanjem policije in carine. Pomembno je tudi, da pravilno ocenimo, grožnjo, ki prihaja iz organiziranega kriminala in to, kako eh, se tega lot, eh, loteva policija. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Jacqueline Ballon iz belgijskega parlamenta, potem pa gospod Kristof Hagn. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko bi rada spregovorila o treh zadevah, ki so povezane z evropskim policijskim sodelovanjem. Veliko govorimo o policijskem sodelovanju s sosednjimi državami, vendar pa mislim, da bi morali najprej okrepiti policijsko sodelovanje znotraj Evropske unije. Sem belgijska poslanka eh, iz, eh, iz bližine francoske meje in zato mislim, da moramo nadgraditi policijsko sodelovanje, zato da se bomo lahko borili proti trgovini z drogami, proti organiziranim tolpam. In občutek imam, da. Eh, včasih ne poskrbimo za to, da imamo dovolj virov, da lahko to dejansko počnemo znotraj Evropske unije. Kar zadeva azilno politiko, bi rada povedala dvoje. Nekaj se mi zdi zelo težko razumljivo. Namreč imamo politične begunce iz evropskih držav v določenih evrops, eh, belgijskih občinah. Eh, imamo bolgarske in romunske državljane, ki zaprosijo za azil, kar se mi zdi izredno čudno, glede na to, da gre za države članice Evropske unije. Ko gre za azilno politiko, moramo obravnavati eh, ekonomsko preseljevanje, eh, Eh, kar pa zadeva samo Belgijo, eh, sem, je moja stranka, predstavljam namreč liberalce mnenja, da je potrebno obravnavati tudi ekonomske migracije, sploh ko gre za tiste poklice, tiste sektorje, kjer je pomankanje delovne sile. Želeli bi si, da bi lahko tudi na ta način odpravili pomankanje delovne sile, tako da bi lahko ljudje iz naprimer, vzhodne Evrope zapolnili naše vrzeli. To je po mojem mnenju zelo pomembno in udeležila sem se tudi konference v času francoskega predsedstva in tudi Francija ima podobne načrte, poskušajo spodbuditi. Eh, ekonomsko preseljevanje in na ta način zapolniti vrzeli na trgu delovne sile, kjer eh, v določenih poklicih preprosto ni dovolj francozov, ki bi bili pripravljeni delati. Zdaj dajem besedo gospodu Kristofu Hagnu iz avstrijskega parlamenta, potem pa sledi še gospod Šuc iz belgijskega parlamenta, ki je tudi zadnji govornik na mojem seznamu. Uh, Torej, eh, če nihče drug ne želi zaprositi za besedo, bo jaz s tem seznam govornikov zaključen. Torej, če želite dobiti besedo, prosim to nakazite zdaj, zdaj pa dobi besedo gospod Hanen. Gospod predsedajoči, dame in gospodje. Policijsko usklajevanje oziroma sodelovanje v Evropi se mi zdi izredno pomembno, sploh ko gre za čezmejno razsežnost. Avstrija gre tukaj po drugi poti. E, s svojimi sosedami že izvajamo policijsko sodelovanje, tudi ko smo organizirali Evropsko prvenstvo v nogometu leta 2008, smo uh, sodelovali z drugimi državami, njihovimi policijskimi uradniki, uh, ravno zato, ker eh, nismo mogli vsega storiti sami in tudi nismo imeli vseh pravnih možnosti. Uh, Ravno tako bo Avstrija v prihodnje sprejela zakon, ki daje policijskim uradnikom iz drugih držav eh, večja pooblastila za ukrepanje v Avstriji in to je pravzaprav prvi korak na nadaljni poti. In mislim, da je pomembno, da tudi Evropski parlament ve, da države članice ustvarjajo možnosti za sodelovanje z drugimi policijami in eh, da eh, sodelujemo eh, pravzaprav že na tem področju. Težave imamo zato, ker šengenski informacijski sistem 2 trenutno še ni operativen. In eh, zelo pomembno je, da to pospešimo, kajti izmenjava podatkov po vsej Evropi je izredno pomembna. Eh, poskušal bom biti kratek, ker vidim, da mi zmanjkuje časa. E, tudi te, e, azil je za me zelo pomembna tema. Rečeno je bilo, da države kot Italija, Grčija in številne druge e, so pod velikim bremenom, ampak če si pogledate, Avstrijo leži sredi Evrope in tudi mi smo letos prejeli že 18 tisoč prošen za azil. Zato je enotna azilna politika za celotno Evropo izredno pomembna, eh, kajti to je zelo pomemben korak pri razbremenjevanju posameznih držav. Eh, pogosto tudi zločinci eh, zlorabljajo azilne pravice za svoje dejavnosti in tukaj je potrebna posebna previdnost. Potem pa bi želel še podpreti nekaj, kar je bilo omenjeno. Namreč, da bi okrepili Frontex in da bi zato dali na voljo več sredstev. Eh, zato, da države, ki se ležijo na zunanji meji Evropske unije in ki eh, so nove članice in niso v najboljšem gospodarskem položaju, deležne ustrezne podpore, in da torej, eh, poskrbimo za to, da tem državam damo na voljo ustrezna finančna in tehnična sredstva, zato da lahko uh, se bolje zoprstavijo določenim dejavnostim od zunaj. Najlepša hvala. Hvala. Na zadnji govornik pa je gospod Berčups iz belgijskega parlamenta. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, ne smemo pozabiti, da kar zadeva nezakonito preseljevanje, e, gre tu za veliko ljudi iz drugih družb, ki prihajajo na našo celino in pogosto so to najbolj nadarjeni ljudje, ljudje z najhitrejšimi. Eh, nogami, najmočnejšimi rokami in to je velika izguba za njihove države, kajti mi na ta način krademo človeški potencial in to seveda ni naš namen. Vsekakor imajo ti ljudje pravico, da zaščitimo eh, njihovo eh, dobrobit, njihove pravice, ampak eh, Evropa mora začeti razmišljati tudi o hitrejšem vračanju, eh, morda tudi z boljšo razvojno pomočjo državam izvora in državam, ki se soočajo s konflikti. Eh, govorimo o nezakonitih priseljencih, ampak to so ljudje, ki imajo dobre namene, Eh, seveda k nam prihajajo tudi ljudje, ki nimajo dobrih namenov, ljudje, ki poskušajo naprimer pretihotapiti jedrske snovi iz nekdanja Sovjetske zveze in komu omogočiti, da naredi umazano bombo, kar bi lahko povzročilo katastrofo, ki jo moramo na vsak način preprečiti. No, potem so tu morda ljudje, ki trgujejo z ljudmi in tudi nimajo najboljših namenov. Evropa je seveda lahko neko središče, ko gre za jamstva temeljnih pravic. E, to seveda izhaja iz e, načina, kako mi zagotavljamo e, vladavino prava. Če, Imamo torej nekaj težav, sicer, ampak potrebujemo humano Evropo, ki ima zadostna pooblastila in edini način, kako lahko to dosežemo, je z varnimi zunanjimi mejami. Hkrati pa morata Europol in Eurojust igrati pomembno vlogo v sodelovanju med državami članicami. Vem, da imajo države članice svojo suverenost, ampak če si pogledamo, kakšne so potencijalne grožnje, eh, eh, ki nam pretijo, bi morda eh, morali bolj resno razmisliti o skupnem varnostnem sistemu, namesto da govorimo o nadzoru posameznikov. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti na temeljne pravice in soboščine, ki so nam tako pomembne in to je pravzaprav naša naloga danes. Hvala, s tem smo prišli do konca seznama govornikov. Naj se vam vsem zahvalim za sodelovanje in eh, mislim, da je s te izmenjave mnen razvidno, da vprašanje evropske varnostne strategije ni samo zelo kompleksno in obsežno, ampak da obstajajo tudi eh, zelo različna politična stališča na tem področju. In eh, s tem lahko tudi kar predam besedo pročevalki gospi Herma Simbono, ki eh, bo zdaj izvedla prvi poskus nekakšnega povzetka oziroma sklepov naše razprave, eh, potem pa bo končne zaključke predal, eh, podala moja sopredsedujoča. No, Najlepša hvala. No, naloga vsekakor ni lahka, kajti več kot 20 govornikov je spregovorilo in eh, zdi se mi, da so bili vsi prispevki zelo konstruktivni in zanimivi, vsebovali pa so tudi veliko različnih predlogov. če poskušam nekako tako eh, na hitro oceniti, bi rekla, da je eh, sodba, ki ste jo podali tisti, ki ste se udeležili tega sestanka v štokomskem programu, večinoma pozitivna. Zdelo se mi je, da je večina govornikov povdarjala, da podpirajo štokolmski program, ravno tako so omenjali tudi Lizbonsko pogodbo, uh, in uh, spremembe, ki jih prinaša. In uh, mislim, da se nam večini zdi, da bomo lahko dosegli napredek. Nekateri govorniki so rekli tudi, da je potrebno ovrednotiti naše politike na področju. Uh, varnosti, svobode in pravosodja do sedaj. Tako da eh, bomo uresničevali vse tisto, kar že imamo. Nekdo je rekel, da če nismo ambiciozni že od samega začetka, potem ne bomo imeli visokih pričakovanj. Torej, že v začetku morajo biti naši cilji kar najvišji in to je tista prava pot. Eden od glavnih motivov je bilo sodelovanje med državami članicami in Evropskim parlamentom, sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti in pa zagotavljanje, da eh, pri tem upoštevamo Lizbonsko pogodbo, štokumski program in nova orodja, ki jih imamo na voljo. Eh, Eh, vprašanja preseljevanja, nezakonito preseljevanje in pravica do azila, to so bile tudi pogoste teme. V Španiji smo pred nekaj dnevi sprejeli nov zakon o azilu, ki prenaša v našo zakonodajo eh, določene direktive. In res se poskušamo uh, lotiti vprašanja prosilcev za ozil iz držav članic Evropske unije. Eh, sicer se nam zdi, da takih prosilcev za ozil ne bi smelo biti, ampak vsekakor gre za zelo sporno vprašanje. Ravno tako govorimo o boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, trgovini z ženskami. Uh, pa še ena tema se je pogosto pojavljala in je pravzaprav eh, stebr razprave o varnosti. Tu je doseganje ravnovesja med eh, varnostjo državljano po eni strani in eh, med njihovimi temeljnimi pravicami in svoboščinami po drugi strani. Ne pravim, da moramo oba vodika vrednotiti enako, ampak strinje se s tem, kar je povedal gospod Koelje, da torej ne moremo imeti eh, varnosti brez svobode, ravno tako pa tudi ne moremo imeti svobode brez varnosti. In če bi se zauzemali samo za enega od obeh polov, eh, bi veliko izgubili. Vse moramo obravnavati z vidika temeljnih pravic in svoboščin. Zdaj, eh, bo veljavo stopila tudi listina o temeljnih pravicah, ki bo z Lizbonsko pogodbo postala zavezujoča. Ampak eh, mislim, da bom danes popodne še podrobno preučila zapiske današnjega zasedanja. Okay. Okay. Me slišite? Sprašuje govornica. Ja, mislim, da je bil ta povzetek odličen, sploh glede na to, kako malo časa je poročevalka imela za razmislek. E, tudi moj pogled na vse skupaj je zelo podoben. Mislim, da je štokomski program naletel na pozitivne odzive. Ljudje pa bi si želeli nekaj um, bolj konkretnega in želim, vsi si želimo, da bi stvari bolje ovrednotili, kot smo to počeli pri Haškem programu. E, takrat je bilo predlogov veliko, nismo pa vseh uresničili in na to ne smemo pozabiti. Ravno tako e, vsi pravite, da je razvoj policijskega sodelovanja zelo pozitiven, tako kar zadeva skupne preiskave, kot tudi kar zadeva izmenjavo informacij in da bo to omogočilo napredek v boju proti kriminalu. Kar zadeva azilno politiko, mislim, da sta bili izpostavljeni obe plati. Po eni strani solidarnost med državami in delitev odgovornosti za prosilce za azil. Mislim, da eh, moramo govoriti o delitvi odgovornosti, ne o delitvi bremena. Po drugi strani pa tudi solidarnost s tistimi ljudmi, ki prihajajo in ki imajo pogosto dobre razloge, da zapustijo svojo državo in to je nekaj, kar moramo upoštevati istočasno pa s tem, ko imamo uh, vedno več skupnih pravil, eh, Ne vem, Švedska je naprimer sprejela zelo veliko eh, prosilcev za azil, sploh glede na število prebivalcev in na to smo zelo ponosni. Pomembno je, da je ravnovesje med bojem proti kriminalu in Eh, zaščito posameznikov, vse čas ostaja pred našimi očmi. To ravnovesje je seveda težko ohranjati, ampak to je nekaj, za kar si moramo kot eh, poslanci prizadevati. Eh, s tem morda lahko zaključim in se vam zahvalim za vaše prispevke. Razprava je bila zelo zanimiva in zelo koristna. Hvala vsem, ki ste sodelovali in mislim, da uh, bo do jutri poročevalka lahko še bolje predstavila pozitek vaših stališč. Najlepša hvala. It's amazing. We took an hour, a good hour and a good hour